mandata potrdimo ali kdo temu nasprotuje, ne, potem sta ta mandata potrjena. Prejel sem eh, tudi zahteve skupin S in D.